v drugo skupino. E, sedaj pa e, prehajamo na naslednjo točko, reforma volilne zakonodaje Evropske e, unije. In vnaprej se zahvaljujem vsem, da se prosim zadržite časa za govor. Najprej ima besedo gospa Hübner. Hübner. Najlepša hvala predsedajoča. Tu smo, ker smo se odločili spremeniti evropsko volilno zakonodajo. Ta zakonodaja izhaja iz leta 1976 in veste, da je Evropa v mestnem času prestala številne spremembe, tako kar zadeva obseg, kot tudi vsebino evropskih integracij. Tudi Evropski parlament se je bistveno spremenil, ne samo kar zadeva velikost, ampak predvsem kar zadeva eh, pristojnosti, kar je bistveno vplivalo na življenje ljudi nobeno presenečenje torej ni, da želimo spremeniti volilni, volilno zakonodajo iz leta 76 in jo prilagoditi novi realnosti. To poročilo izpostavlja pravico Evropskega parlamenta, da sam odloča o svojem volilnem postopku. Kot evropski poslanci imamo vsi izkušnje z volitvami v Evropski parlament, ki so še vedno zelo nacionalno obarvane. Ni govora o evropskih vprašanjih v predvolilni kampanji. Eh, ni eh, izpostavljene evropske razsežnosti v tem demokratičnem procesu in zato predlagamo spremembo zakonodaje iz leta 1976. V predlogu dajemo parlamentu pravico, da določi datum volitev. Pozivamo države članice, da vsi državljani, ki eh, živijo v drugih državah Evropske unije, imajo pravico voliti. Poleg tega se želimo tudi izogniti dvojnemu glasovanju. Prosimo države članice naj omogočijo volitve preko elektronskih sredstev, po pošti. To bo koristilo ljudem z omejeno mobilnostjo. Vem, da nekatere kolege skrbi v glasovanje po svetu, ampak mogoče je zagotoviti, da so take volitve. Eh, varne. Tu imamo primer Estonije, ki je začela s takim načinom volitev leta 2005. V začetku je to uporabljalo 2 odstotka državljanov, letos pa je 30 odstotkov ljudi že glasovalo po spletu. Želeli bi si tudi več enakopravnosti med spoloma na seznamih. Eh, predlagali smo uskladitev nekaterih rokov v eh, privolilnih opravilih, naprimer sestavitev list poleg tega je, bi bilo potrebno na glasovnicah obveščati tudi o tem, kateri evropski opciji pripadajo posamični predstavniki. Zagotoviti je potrebno, da bodo evropske volitve imele dejansko evropsko razsežnost in omogočiti državljanom, da bodo zaveščeno sodelovali v tem postopku odločanja. Vpliv Evrope na evropejce se začne z. Uh, tem, da so podočeni, kaj počnejo, ko volijo na volitvah. Najlepša hvala, gospod Lajnen. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegi in kolegice. Evropski parlament je edinstven na svetu. Nikjer drugje nimajo ljudje možnosti v 28 državah eh, zvoliti en enoten parlament to obstaja samo v Evropski uniji. Vemo pa, da te volitve v 28 državah Eh, povzročajo precej težav in čeprav smo že osemkrat izvedli evropske volitve, se ni zgodilo kaj dosti za to, da bi te pomankljivosti odpravili in zato zdaj ponovno poskušamo, poskušamo oblikovati predloge za naslednje evropske volitve leta 2019. Želimo zagotoviti, da bodo bolj transparentne, bolj demokratične in tudi bolj evropske. Kolegica Hübner je že opozorila, da smo podali nekaj priporočil državam članicam in da eh, želimo spremeniti tudi volilno zakonodajo iz leta 76. Pri priporočili gre za širši dostop do evropskih volitev. Potrebno je povabiti mlade, da sodelujejo na teh volitvah. Številni mladi bi prvič lahko na evropskih volitvah volili že pri 16 letih. In e, taka volilna udeležba bi jih verjetno zaznamovala za celo življenje. Države bi morale preveriti, kot je to storila že Avstrija, e, možnost, da se zmanjša. E, Pra, starostni prak na 16 let. Mlada generacija je spletna generacija in bistveno laže in raje bi glasovali s klikom miške kot pa z obiskom volišča. E, To lahko prihodnje tudi preverimo. Tudi glasovanje po pošti ni dovoljeno v številnih državah. No, marsikdo na dan volitev ni doma in to bi lahko bilo koristno. Priprave na evropske volitve pa so še ena zanimiva tema. V številnih državah se eh, liste sestavijo šele 17 dni pred eh, volitvami. Ne vem, kako je v takem primeru mogoče sploh izvajati predvoljeno kampanjo. Zdaj pravimo, da eh, se mora to zgoditi 12 tednov prej. Mislim, da imamo pravico, da izvajamo predvoljeno kampanjo vsaj tri mesece v regijah, kjer nas poznajo. No, eh, v samem predvoljeni kampanji je pogosto slišati precej nacionalnih razprav, nacionalne problematike in evropska razsežnost se eh, povsem izgubi, zato je potrebno eh, na, na evropsko razsežnost opozarjati v videospotih oziroma televizijskih spotih na glasovnicah. Eh, poleg nacionalnih strank bi morali biti posod zapisane tudi eh, evropske stranke in evropske stranke bi morale pravočasno pred volitvami, vsaj 12 tedno pred volitvami, določiti tudi eh, svoje kandidate za predsednika komisije. Velik napredek bi bila tudi uravnoteženost med spoloma. Zdi se nam, da bi lahko dosegli razmerje pol-pol. V številnih državah eh, je že tako, ne vem, zakaj ne bi moglo biti tudi drugače. Morda je leto 2019 še malo prezgodaj, ampak leta 2024 bi pa to lahko dosegli. In želimo doseči tudi enakost eh, pri možnosti izvolitve. Nekatere države imajo minimalni prak za izvolitev pri treh odstotkih, eh, mi predlagamo prak od tri do pet odstotkov. Nekateri želijo še dlje, želijo nadnacionalne liste. Tu sem zadržan, ampak odločili smo se, da bomo se tega lotili v naslednjem koraku kajti eh, večkrat je parlament, parlamentu že spodletelo pri tovrstnih poskusih. Mislim, da je potrebna torej, eh, še bolj poglobljena razprava. Upam, da boste, tok, pa, da boste tokrat lahko podprli naše pragmatične eh, predloge. Ali sem dobro eh, razumela, da želite tudi ne samo čas za govor, ampak tudi modri karton in sicer za gospoda Lajnena. Ali gospod Lajnen to sprejema? Allez-y, monsieur. Izvolite. N'est pas très usuel. Herr Leinen, kennen Sie diese beiden? Gospod Leinen, poznate ti dve analizi? Obe se nanašata na evropsko volilno zakonodajo. E, tudi če niste eh, kratkovidni, jo boste prepoznali. Ena je iz februarja, ena je iz septembra. Eno so pripravili e, volilni strokovnjaki z gospodom Dafom, eno strokovnjaki brez njega. E, ena eh, zahteva volilni prak, ena pa ga zavrača. Ali ni zanimivo, da sta dve študiji pripravljeni v pol leta dali posem nasprotujoče si rezultate? Gospod Lajnen? Gospod Lajnen? Dragi kolega, v odboru za ustavne zadeve smo se večkrat pogovarjali o tem, Meni, menimo, da mora jim obstajati enaka možnost izvolitve v vseh 28 članicah. Danes je tako, da v eni ali dveh državah je mogoče dobiti mandat že z nic ali šest odstotkov glasov, ponekod pa je potrebno najmanj tri odstotke. To ni uravnoteženo in naš predlog je bil, da bi predvideli tri odstotke za vse. To je eh, tudi tista linija, ki jo je podprla večina v odboru AFKO. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Krecu v imenu komisije. Madame la president, dear colleagues, dear... Gospa predsedajoča, dragi kolegi in kolegice, gospa Hübner, gospod Leinen. Demokracija je temeljna vrednota Evropske unije in to pomeni, da morajo evropske institucije izvajati svoja pooblastila skladno z najvišjimi standardi reprezentativnosti in odgovornosti. Komisija in Evropski parlament imata skupen cilj, to je krepitev demokratične legitimnosti Evropske unije. Čestitam parlamentu za predlog za spremembo volilne zakonodaje, ki se uporablja za izvolitev poslancev poročilo, o katerem je glasoval odbor AFKO na podlagi predlogov gospe Hubner in gospoda Lajnena, ima potencial, da postane prelomnica v demokratičnem razvoju evropskega projekta. In eh, vemo, da je bila pot do tega eh, zelo dolga in tudi boleča. Eh, komisija se zaveda, da eh, je eh, parlament dobil močnejšo vlogo tudi pri imenovanju in kandidatov za komisije eh, in je pozvala evropske stranke, da imenujejo kandidate za predsednika Evropske komisije. Prvič so stranke to storile in gospod Juncker kot kandidat, ki je dobil večino, uh, v novem Evropskem parlamentu je bil tisti, ki ga je Evropski svet imenoval, parlament pa izvolil za predsednika komisije. Ta novost izvolitev leta 2014 je povezala izvolitev predsednika komisije bolj neposredno z izbiro voljivcev. Upoštevanje tak, tega elementa v prihodnjih volitvah bo okrepilo verodostojnost evropskega eh, volilnega procesa in to predstavlja pomemben korak naprej pri ustvarjanju dejanskega evropskega političnega prostora. Komisija podpira reforme, ki bodo okrepile našo politično odgovornost, saj bodo evropske stranke morale svoje vodilne kandidate imenovati vsaj 12 tednov pred volitvami. Reforme pa lahko pomagajo tudi premostiti razkorak med političnimi procesi na nacionalni in evropski ravni. E, bolj bodo izpostavljene povezave med nacionalnimi strankami in evropskimi strankami, tako na volilnicah kot e, v televizijskih stopih, e, spotih. In tako bodo te povezave bolj pregledne tudi za volilce. Tu mislim, da smo doslej vsi bili žrtve dejstva, da je premalo razprav o evropskih vprašanjih, o evropskih razmerah nacionalne politične stranke in organi tudi morajo odigrati pomembno vlogo pri zagotavljanju večje preglednosti, tako da bodo eh, evropejci bolje vedeli, kaj pomeni glasovanje za eno ali drugo nacionalno stranko. Eh, novi predlogi, kar zadeva naprimer minimalni prak v državah članicah za podelitev mandata, tudi to bi okrepilo evropsko razsežnost evropskih volitev. Vzpostavitev takega praga bi eh, eh, zagotovilo, da bi bilo delovanje Evropskega parlamenta tudi bolj učinkovito, saj bi preprečili fragmentacijo in zagotovili bolj stabilne večine. Govorimo o reprezentativni eh, demokraciji v času, ko je veliko ljudi eh, razočaranih nad politiko. In zato zelo podpiram predloge, da bi eh, omogočili volilno pravico tudi evropskim državljanom, ki živijo v tretjih državah in da bi uvedli novejše, bolj vključujoče metode oddajanja glasov. Eh, podpiram tudi okrepitev vloge žensk v volitvah, eh, uvedbo eh, uravnoteženosti spolov na glasovnicah. Vse to so koraki v pravo smer. Tudi sama sem bila v preteklosti tu na drugi strani, ko smo, ko sem, smo govorili o kvotah in na podlagi izkušenj iz države, ki jo najbolje poznam, vem, da je potrebno na nacionalni ravni tudi ukrepati kajti v številnih državah eh, imamo pravzaprav na lokalni ravni in tudi v nacionalnih parlamentih pravo katastrofo, tako da so to zelo pomembna načela. Eh, pravičen dostop eh, in poročanje medijev, to je še en pomemben element in to je ključen predpogoj za svobodne in pravične volitve. Zabeležila sem si vaš predlog, da bi postavili Evropski volilni organ, eh, ki bi igral centralno vlogo. Eh, bo pa seveda potrebno ta predlog eh, podrobno preučiti, preden se karkoli kar izrečemo. Predvsem je potrebno preveriti izvedljivost takega Eh, predloga in pa preveriti, kakšne pristojnosti bi lahko imel ta organ, kakšne bi bilo stroške njegove vzpostavitve in koliko ljudi in sredstva bi potreboval za svoje delovanje. Kot rečeno, komisija v celoti podpira prizadevanja parlamenta in upam, da bodo ti predloge čim prej sprijeti. Najlepša hvala. Zdaj pa sledijo ostali govorniki. Prvi je gospod Šeflin za minuto in pol madam president commissioner hvala lepa gospa predsedujoča gospa komisarka tukaj seveda evropski parlament um, izoblikuje takšen sistem za volitve vsak parlament to počne in to potem poveča preglednost in pa predvidljivost državljani volijo predstavnike v evropsko unijo In ta sistem je podoben, ne pa isti kot nacionalni sistemi, kajti tukaj imamo 28 različnih eh, sistemov skupaj. Kaj pa tukaj bolj kočljivo, ta zgornji prak, ali potrebujemo minimalni odstotek glasov, eh, ki jih mora nekdo dobiti, preden eh, neka stranka dobi zastopanost. V nekaterih državah ni podpor za to, ampak v večini držav pa to je sprejeta praksa. Ta zgornji prak, um, mogoče to, da ni um, nekaterih, ki želijo samo pritegniti čim več pozornosti v predvoljeni bitki. Prav tako ta zgodni prak lahko, kot nekaj pravijo, omeji uh, politično prizorišče, kajti um, ta prak je previsok. Torej, mislim, da je pravo, um, pravi odgovor ravnoteže. Torej, imamo prak, ampak ne pretirano visok prak. Torej, to poročilo je ravno takšno. Torej, želimo nek prak, ampak ne previsok prak. To je razumna rešitev z vsakega možnega zornega kota. Uh, Hvala lepa, um, SND. Gospa Breso, minuta in pol. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila um, poročevalcev za to delo. Hvala lepa tudi uh, komisiji za podporo temu delu. To je zelo občutljiva tema. Tukaj parlament ima pravico do zakonodajne pobude. To je ena izmed takšnih tem. To pomeni, da uh, ne bomo samo malce spremenili zakonodaje, lahko ustrimo več kot to, ampak stvar je v tem, da svet že dolgo leta zavrača kakršnekoli spremembe volilne zakonodaje. Mi želimo, da, te, da so te volitve čim bolj evropske, kot je tudi um, povedal kolega Šepling. Sedaj s temi predlogi lahko oblikujemo bolj enotno zakonodajo po Evropski uniji. Pa še nekaj na vas spomnim. S temi predlogi želimo povečati prepoznavnost eh, evropskih strank, tako da bo imele evropske volitve um, bolj evropsko uh, razsežnost, prav tako, da bi tudi um, lažje volili evropske komisarje oziroma predsednika komisije. Na takšen način bi tudi uh, omogočili več prostora za to, da se ljudje seznanijo z predstavniki političnih skupin. Uh, Potem je tudi potrebno uh, eh, ravnoteže med spoloma in v vodni zjavi lahko vključili tudi uh, nacionalne sezname. Upam, da bomo prvič uspeli uh, pripraviti ustrezno zakonodajo v tem Evropskem parlamentu. Sedaj pa v imenu IKR, uh, gospod Uzadovski. Hvala lepa. po našem mnenju, je trenutna volilna zakonodaja kar dobra in zato ne vidimo razloga za spremembe, zakaj bi centralizirali in pa usklejevali uh, eh, takšno volilno zakonodajo na evropski ravni. Namenim dvoje. Kot prvo, če znižamo starost, uh, kjer je možno voliti torej na 16 let, uh, in če tudi spodbudimo volitve po spletu, sta to dva ukrepa, ki bosta pomenila, da bo glasovalo več ljudi. No, ampak gledajte, uh, eh, saj se ni treba poslužiti interneta, če želimo povečati odstotek uh, glasovanja. Bolj pomembno je to, da centraliziramo volilno zakonodajo. Prav tako potrebujemo tudi boljše povezave med um, logotipi, uh, med nacionalnimi in pa evropskimi sistemi torej in strankami, pravijo nekateri. Ampak po našem mnenju to ni ravno nujno, kajti um, ta možnost sedaj že obstaja. Lahko, naprimer, um, neka nacionalna stranka um, to že stori uh, poznaje, ko se vključi Evropski parlament ni treba um, določiti takšnih zahtev že naprej. Ampak kakorkoli že, najprej je treba spoštovati nacionalne tradicije in pa nacionalno suverenost po državah. To je bistveno. Bolj, ko smo blizu nekemu narodu, bliže smo državljanov tega naroda. Če bomo sedaj vse skupaj usklevali, centralizirali, potem bo Evropski parlament vedno dlje od glavnih problemov evropskih državljanov in zato bomo mi proti tem predlogom. Hvala lepa, sedaj pa gospa Paga Zadrunda Ruiz, omenil Alde. Dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sedaj je bila sprejeta odločitev, da se priloži glasovanje po tej razpravi, tako da bi pojasnili nekatere vidike v zvezi z tem poročilom. Uh, To poročilo mislim, da ni zadosti ambiciozno. Uh, iz, zamudili smo dobro priložnost za večje ambicije. Ravno sedaj so evropske institucije pogosto postavljene pod vprašaj in diskretirane. Samo četrtina ljudi, ki lahko volijo, uh, dejansko voli v Evropski parlament. Uh, to potem posredno tudi ima posledice za uh, nacionalne sisteme. Uh, Pogosto nacionalne politiki igrajo določene politične igrice. Uh, nekateri nekaj govorijo doma, nekaj druga govorijo v Evropi. Mislimo, da bi morali uh, povečati ozaveščenost državljanov glede evropskih volitev. Evropske volitve morajo biti nekaj več kot pa samo nek uh, eh, test nacionalnih politik. Uh, oziroma nacionalnih politikov. Evropski parlament mora biti parlament evropskih državljanov. Mi smo tukaj predstavniki evropskih državljanov in moramo biti vse skozi pod nadzorom. Vse skozi se moramo popraševati, um, ali to poročilo dejansko spoštuje te cilje, ali imamo prava priporočila. Družne stvari so pozitivne, potem druge stvari um, nekoliko manj. V tem poročilu so določena priporočila za um, naprimer uh, uravnoteženost med spolom ali pa med pravicami med državami. To je dobro. Ampak torej nekateri pravijo tudi to, da bi dali uh, logotipe um, strank na volilne lističe. No, ne vemo, kako je s tem. to mislim, da ne bi ravno povečalo uh, učinkovitost uh, teh strank. Sedaj pa naslednji gospod Šolc. Ah, se ovali. Gospod Šolc, ja, po volitvah smo spet pred volitvami in nadaljni razvoj evropske volilne zakonodaje je upravičeno na našem dnevnem redu. Ampak eh, politično gledano lahko veliko ukrenemo. Potrebno pa je vedeti, komu bo to koristilo že leta prevladuje nek eh, pomankanje dialoga med državljani in njihovimi predstavniki. In eh, ali nam bo to uspelo premostiti, ali nam bo uspelo izboljšati ravnovesje med spoloma. Eh, kljub vsem najboljšim namenom, ki so bili danes izpostavljeni, ampak tisto, kar pri tem poročilu manjka, je, da ne gre dovolj daleč v prizadevanjih po reformah, ampak eh, nekako pristaja na to, da je potrebno upoštevati nepripravljenost sveta in s tem postane lastna žrtev. Eh, zato se lotevamo tehničnih rešitev za težavo, ki jo ni mogoče rešiti. Eh, in na ta način težko posegamo v družbo, v državah demokratične spremembe eh, bi dejansko pomenile eh, drugačno razmerje med moči med državljani in eh, institucijami. Predsednica je prekinila govornika. Euh, Gospod Terry Cabras, minuta zelenih, minuta. Hvala lepa gospa predsedujoča. Um, to je zelo pomembna tema. Imamo sedaj dva poročevalca in um, to je v bistvu tudi signal um, zavezništva med uh, voditelji. To je v bistvu lahko tudi dobro, ampak poleg tega pa smo videli tudi pomakanje fleksibilnosti, to je bilo pa slabše. Uh, sedaj Pri razpravi je šlo za to, da bi morda sprejeli ali pa ne sprejeli nekaterih eh, predlogov, ki so jih eh, podale druge skupine. In z tega vidika obžalujem to, da moram reči, da je to preslaba, prešipka reforma. Eh, tukaj v bistvu nismo izpolnili nekaterih ciljev in prestali zgodovinskega testa. To poročilo, na primer, bi moralo kot prvo okrepiti zaupanje evropskih državljanov v institucije EU, ampak to ni bilo tako. Um, sploh ne uh, na nekaterih uh, področjih, štiri področje. Kot prvo, poročilo vanj nekaj novega, kot prvo um, obvezni prak eh, in nemško ustavno sodišče je dejalo, da je to nespremljivo, sedaj pa je to v bistvu uh, nujno za vse evropske države. Ta ukrep gre predaleč, um, to je proti raznolikosti oziroma proti um, zaščiti mašin. Potem te čezmejni seznami. Um, to je kot nekakšno po naključju um, bilo vključeno sem kot vodno izjavo. Potem tri, tudi uravnotežnost med spolova je bila sedaj priložena do evropskih volitev leta 2024 in prav tako nismo določili minimalne starosti um, za 16 let. Toliko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Um, James, minuta. E. FDD. Hvala. Poslušala sem um, te vodne izjave glede ciljev in argumente za te cilje. In moram reči, da sem bila šokirana, ko sem slišala nekatere izjave. George Orwell, um, slavni pisatelj, bi bil ponosen na to, kar je sedaj slišal danes zvečer. In tisti, ki se bojijo vsebine te knjige, bi bili tukaj v bistvu nadušeni na tem, kaj se dogaja. Uh, sedaj je stvar še manj demokracije, čeprav nekateri želijo več demokracije. Samo pogledajmo, kaj se je zgodilo na portugalskem um, in pa pri tankošnjih volitvah. Ali je cilj um, torej tega, kar smo slišali, to, da bomo ignorirali voljo ljudi in ignorirali uh, demokratične rezultate volitev? Ne vem. Uh, um, zaenkrat nisem slišala nobenih argumentov glede kibernetskih napadov ali pa um, kraje identitete. Uh, pa čeprav ste veliko govorili o tem elektronskem glasovanju, pa še nekaj. Volilna zakonodaja je um, stvar držav, ne pa tega parlamenta, kaj ti očitno tukaj ne gre za to. Hvala lepa, gospod Anemas. Um, minuta. Hvala lepa. uh, volitev zakonodaje iz leta 77 je čisto zadosti dobra, da se izvaja volitev po državah članicah. Sedaj pa Evropski parlament želi sprejeti novo zakonodajo, ki bo prisilila um, evropske voljivce, da bodo množično glasovali, prav tako pa bodo v bistvu potem podprli um, Evropsko unijo in potisnili na stranski tir države članice. Pa še nekaj, evropska zakonodaja bi v bistvu oduzela številne pravice državam članicam in ljudje ne bi več eh, predstavljali držav članic, ampak eh, Evropsko unijo. Prav tako bi imeli torej v bistvu obvezno glasovanje eh, in to potem pomeni še večjo razdrobljenost. Nekateri bi potem lahko glasovali za manjše antievropske stranke. Vse skupaj mora biti bolj avtonomno. Države se lahko same odločijo o tem, kakšne postopke probiti za svoje državljane. Hvala lepa. Svoboda. Sarò fulminante. Modri karton, prosim. Breso. Hvala. Torej, to velja na podlagi trenutnih pogodbe. Predstavljamo celotno um, unijo, ne pa držav članic. Ali ste vedeli to? Odgovor. Torej, niso me izvolili zaradi pogodb. Vidite tukaj. Um, te zastave. In mislimo, da teh zastav vedno več v tej dvorani. Mi predstavljamo svoje državljane, svoje voljivce in imamo pravico do tega. Tudi vi seveda lahko predstavljate celo Evropo, če želite, ampak ne gre za to. Ne, mi predstavljamo svoje voljivce, državljane in potem na koncu Evropo. Sedaj pa gospod Svoboda, minuta in pol. Pani predsedajci, eh, smlova. Gospa predsedujoča, pogodba o delovanju Evropske unije Evropskemu parlamentu daje možnost, da se loti reforme evropske volilne zakonodaje. Vesel sem, da nam je to uspelo, da smo po zaslugi odbora AFKO dejansko izkoristili to priložnost. Zamisel, ki se skriva v ozadju za tem poročilom, eh, si zasluži podporo. Gre zlasti za krepitev temeljnih Eh, demokratičnih nač, načel Evropske unije. Eh, gre za to, kako izboljšati pozitivno podobo evropskih volitev in to bo pomenilo više volilno udeležbo, eh, boljšo podobo Evrope. Evropski parlament je demokratičen organ in nam omogoča širjenje evropskega duha. In ravno zato je seveda v našem interesu, da si pridobimo in ohranimo zaupanje naših državljanov, zato podpiram to idejo. Najlepša hvala, gospod Silva Pereira, za minuto in pol. Obrigado, prezident. Normalmente... Hvala, predsedujoča. Ponavadi tukaj obžalujemo demokratični primaklaj na dolgo in široko. In ne govorimo za dosti o tem, kako izboljšati birokracijo, ampak, eh, demokracijo, ampak danes je stvar drugačna. Zato bi rad čestitev eh, eh Denuti Hübner in pa gospodu Lajanu za odlično poročilo, kajti to realistično predstavlja možnosti za to, kako izboljšati volilno zakonodajo v Evropski uniji. Ravno tukaj eh, ima Evropski parlament eh, zakonodajno pobudo, eh, To je ena izmed redkih tem, kjer imamo to možnost in lahko storimo vse za to, da izboljšamo evropsko razsežnost eh, demokracije. To je sedaj pomemben korak eh, pri tem, kako eh, evropske volitve tudi povezati z volitvami Evropske komisije in pa predsednika komisije. Pa še nekaj, tudi brošure v predvoli kampanji morajo povečati prepoznavnost Evropske unije in naše demokracije potrebujemo um, enotne um, načine predstavitve kandidatov, enak čas za glasovanje, pa enake možnosti za elektronsko glasovanje in pa poštno glasovanje. Prav tako potrebujemo zgornji prak. In torej, naprimer, 3 do 5 odstotkov um, za um, države. Državljani morajo veti, um, koga voljo in zakaj. Mislim, da bo zaradi takšne nove volilne zakonodaje evropska demokracija boljša kot pa sicer. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, naše ustavno sodišče je petodstotni volilni prak za evropske volitve eh, razglasilo za neustavno in zato imamo tu tudi številne majhne stranke, SPD, CDU in eh, Zeleni želijo ponovno uveljaviti prak in doslej so trdili, da delo majhnih skupin moti Evropski parlament. To je posem zgrešeno. Leta 2014 je, je Nemško ustavno sodišče jasno povedalo, da tudi posamezniki nikogar ne motijo v tem parlamentu. Bodite iskreni, gospodje. Eh, zamenjali ste zgolj eh, svojo argumentacijo in zdaj poskušate s trikom doseči, da bi eh, preko zadnjega vhoda uveljavili volilni prak. S tem želite izigrati ustavno sodišče in to je nespremljivo, gospod Leinen. Gospa Müller, za eno minuto. Hvala. Z veliko večino naj bi potrdili reformo volilne zakonodaje, čeprav je bila doslej v spredju zlasti subsidijarnost. Sama ne vidim razloga, zakaj bi uvedli volilni prak 3 odstotke, kajti samo, v, samo za dve in od 28 držav bi, stop, bi prišel veljavo. To sta Nemčija in Španija. E, mislim, da. E, je mogoče hitro eh, razveljaviti argument, da majhne skupine motijo delovanje parlamenta. 8 milijonov eh, glasov bi bilo neupoštevanih, če bi eh, uveljavili tak prak in to je škodljivo za politiko. Sem poslanka z največ eh, Eh, glasovi na evropskih volitvah. Prejela sem jih 428 tisoč, eh, pa vendarle eh, je bil moj odstotek zelo majhen, ampak mislim, da je moje mnenje s tem zelo upravičeno. Gospod Büchner, najlepša hvala, gospa predsedujoča, za besedo. Uveljavitev tri ali pet odstotnega praga zadeva samo Nemčijo in Španijo, kot je že bilo omenjeno. To sta edini državi, ki imata več kot 26 poslancev in kjer trenutno ne velja volilni prak. Uh, Kaj bi torej pomenilo, če bi uvedli to vrsten prak? Z vidika pravičnosti do majhnih držav, o kateri ste govorili, gospod Lajnen, o tem sploh ne moremo govoriti. Tri odstotke v Luksemburgu pomeni približno 12 tisoč volilnih glasov, tri odstotke v Nemčiji pa pomeni desetkrat več. Če gledamo eh, na poslanca, Nemčija je namreč eh, v slabšem položaju na tem področju, je razlika celo 30-kratna. Je to še vedno demokracija? Naj pripomnim, da volilni glasovi za manjše stranke se pripišejo velikim. Torej, velike stranke imajo seveda eh, resen interes, da pridobijo glasove volilcev, ki bodo s tem razveljavljeni. Najlepša hvala, gospa Majer, za dve minuti. Hvala. Eh, danes eh, smo priča še enemu eh, poskusu v Evropski uniji. Namreč Evropska unija raste, narodi oziroma države pa izgubljajo svoja pooblastila. Po Dejstvo pa je, da ljudje niti ne vedo pogosto, kdo je eh, predsednik Evropske unije. In eh, tu so eh, liste, naprimer, na katerih so, se nahaja logo posameznih političnih strank in poslanci eh, tu v Evropskem parlamentu pravzaprav zastopajo tudi posamezne narode. In volitve v Evropski parlament so hkrati volitve nacionalnih eh, predstavnikov, ki morajo biti predstavljeni v, Evropski, eh, v Evropskem parlamentu. Gospod Preda, eno minuto. Najlepša hvala. Uvodoma naj čestitam gospe Hubner in gospodu Lajnenu. Odkar sem v Evropskem parlamentu, eh, eh, je to zdaj drugi poskus reforme volilne zakonodaje. V prejšnjem mandatu smo videli, da nikakor ni enostavno doseči ravnovesja med uh, ambicioznostjo in izvedljivostjo. Mislim pa, da nam tokrat lahko uspe, če želimo, da bo evropska zakonodaja ne samo vsota 28 volilnih postopkov, eh, moramo eh, predloge iz tega poročila podpreti. Potrebno je Eh, ohraniti tudi smernice, ki so bile sprijete v odboru AFKO, kajti pomembno je, da pri evropskih volitvah eh, uvedemo več Evrope. Potrebujemo standarde, ki bodo zagotavljali demokratično verodostojnost in tu eh, bi izpostavili tri točke, ki so zame pomembne možnost eh, volitve eh, pri, od 16 let naprej, demokratični postopki imenovanja kandidatov in pa uvedba elektronskega glasovanja. To so zelo enostavni mehanizmi, ki jih lahko uvedemo in s tem bomo nedvomno zagotovili, da bo več volitev sodelovalo na volitvah. Veliko število predlogov sprememb ki so bili vloženi. Upam, eh, da to ne bo vplivalo na ravnovesje, ki je bilo doseženo v odboru AFKO. Hvala. Hvala, gospod Preda, gospod Ajoregi, Atondo Ramon. Hvala lepa. Ali ne bi bilo treba 40 let po nastanku tega zakona spremeniti volilno zakonodajo? Prav gotovo je medtem prišlo do sprememb in eh, mi tu bi morali uživati eh, iste pravice, potrebujemo harmonizacijo volilne zakonodaje oziroma volilnega zakona ali ne. In ali ne bi bilo potrebno poskrbeti za zastopanje evropskih strank, ne pa neke vrste emisij nacionalnih strank. Eh, kajti gre za evropsko suverenost, evropsko suverenost in spoštovati moramo vsi in imeti enaka pravila, zato potrebujemo transnacionalne liste. In eh, nosilci list za vsako skupino bo tako zastopal njene ideje. Ali ni to demokracije? In še zadnje vprašanje. In Eh, to vprašanje zlasti naslavljam Gue. Vemo, da sicer to še ni popolno urejeno in da to lahko izboljšamo, vendar zakaj bi želeli, da smo na strani tisti, ki so proti Evropi? Ali sprejemate, ali sprejemate zel, eh, modri karton? In sicer gospoda Lobretona. Sprejemate modri karton? Hvala, da ste to sprejeli. No, osupnjen sem, da, da, več, da ne menite, da, da tu zastopamo narode, temveč evropske stranke. Sam menim, da je to zmotno in da je edina šansa, da rešimo Evrope, da. da se ponovno spravimo s temi narodi. Če želite rešiti Evrope, je potrebno doseči, jo je potrebno spraviti z Evropo. Ali se vam ne zdi, da je to edino, kar nam še ostaja? No, ampak narodi so Evrope in to, kar želim, so evropske politične stranke. Uh, ne pa, da gre za edicije oziroma emisije nacionalnih političnih strank. Hočem, da imamo transnacionalno listo. V, tem, v tej smeri moramo. Gospod Gerik. SPD, CDU in CSU. SPD, brauchen. SPD, CDU in CSU zlorabljajo to poročilo, da bi zopet poskusile uveljaviti 3-odstotni volilni prak in pri tem posebno ignorirajo odločitev ustavnega sodišča. Mislim, da jih je strah poguma majhnih. Kolegica iz CSU je pred kratkim rekla, no, opazujemo vas. To kaže, da so nas pocenjevali in volilci znajo to oceniti. Temu pravim načelo Asterixa, majhni, ampak nevarni. Eh, mi ne bi bili nevarnost za demokracijo. Zakaj? Eh, spremljal sem več poročil kot marsikateri kolega v desetih letih. Sem med najbolj aktivnimi evropskimi poslanci. Eh, upoštevam in resno jemljem pomisleke državljanom. Vedno sem pripravljen spregovoriti v prid družinam kajti če, bo, če boste eh, resno delali tako kot jaz, vas ne bo strah konkurence naš aster, nas Asterixov. Ampak ne ignorirajte eh, ustavnega sodišča in ne tepletajte pravic majhnih. Eh, sedaj vstopamo v postopek CashDI. Šest govornikov je zaprosilo za besedo gospod Postišelj. Eno minuto. Est-ce que je l'ai mal dit, Monsieur Pospichil? Gospod Pospišil, imate besedo. Želim pozorne poslušati celo debato. Gospa predsedujoča, spremljal sem razpravo in podpiram predlog. Veliko pozitivnega prinaša, naprimer elektronsko glasovanje, vendar pa bi želel eh, posvariti pred pretirano evropeizacijo volitev. Te bodo tako ali drugače še naprej ostajale na nacionalni eh, ravni, kaj ti, če bomo razpustili eh, nacionalne stranke, bomo posem odpravili eh, povezavo med politiko in državljani dobro je, da imajo državljani eh, zastopnike, ki poznajo njihove težave, ki govorijo njihov, jez, eh, njihov jezik. Eh, in če bomo to vez prekinili, ljudje enostavno ne bodo poznali svojih predstavnikov in ne bodo hodili na volitve. Gospod Marjas. Potrebno je. Uh, oblikovati evropski demos in eh, prvi predlog spremembe. Tu je govora o tem, da eh, so poslanci izvoljeni kot predstavniki državljanov in vendar pa evropskih narodov ni moč ukiniti v okviru volilne zakonodaje. Potreben je torej prak 3 odstotkov, 3 do 5 odstotkov tako, da ne bi prišlo naprimer do določenih glasov. In eh, s to volilno zakonodajo bomo okrepili evropsko prevladovanje. In Eh, tu je 21. odstavek poročila, ki eh, spodbuja, eh, spodbuja to, vrstno, to vrstni razvoj v Evropski uniji. Hvala lepa. Podharisti. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Ta reforma ne bo okrepila. Eh, demokratičnost eh, evropskih volitev, pa tudi ne eh, procesa sprejemanja odločitev v Evropski uniji. Tudi ne gre za to, oziroma prav tako ne bo to v večji meri pritegnilo evropskih državljanov. V vsakem primeru pa se, smo se znašli v neke vrste ne državi. Tu so navodila, različna pravila, ki pomenijo, da, vsi, da se morajo vsi podvreči evropski, eh, evropskim pravilom. Če pa bi želeli zagotoviti evropsko legitimnost, potem bi bilo potrebno ustvariti enotno eh, volilno enoto. Podpreda. Um, Najlepša hvala. Mislim, da je ta predlog. Eh, res zamujena priložnost, kajti eh, vsi nemči poslanci bi bili pravzaprav eh, zdaj pripravljeni podpreti karkoli, če bi to pomenilo, da lahko uveljavijo svoj priljubljeni volilni prak, potem bi si želela, da bi imeli vsaj to zapakirano v nek eh, ambiciozen predlog, ki bi predvedeval vsaj nadnarodne liste. Eh, Ne vem, kaj bo spremenilo, če bomo na volilni listič eh, natisnili tudi logo Evropske stranke. Ne vem, če je to res tisto, kar si predstavljamo pod evropsko razsežnostjo. Evropska razsežnost pomeni dejansko sodelovanje med poslanci iz različnih držav pri oblikovanju skupnih stališč. To bi dosegli z nacionalnimi listami, ampak ta predlog ni ambiciozen in je enostavno poskus, da bi majhne nemške stranke izrinili iz parlamenta. Najlepša hvala, gospod Holčak. Kuj, pani predsednikinja, za udeljenje slova. Jaz sem bil. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Presenečen sem bil, ko sem eh, poslušal to razpravo. Večkrat je bilo govora o volilnem pragu. Nemško zvezdno stavno sodiče je prišlo do sklepa, da je to vrsten prag nespremljiv. To spoštujem, ampak želim povedati, da je tudi na Češkem o tem odločalo ustavno sodišče in odločilo je tako, da je ta prag ostal čeprav naj bi bil neustaven. Torej, očitno sta dve ustavni sodišči o istem vprašanju odločili drugače in to kaže, v kakšnih težavah smo. Prestava, da bi ustavne pravice posamezne države eh, oziroma ustavno pravo lahko eh, spremenili s posamičnimi eh, evropskimi pravili, to je zgrešeno in nisem za to, da bi imeli na tem področju enotna eh, pravila, zato sem zelo zadržan, kar zdeva to poročilo. Zivent. Gospod Ferreira, hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Poglejmo si najnovejše dogodke. Tu so pogodbe, ki se jih sprejema za eh, hrbtom državljanov, brez vsakršne preglednosti ali referendumov ali pa celo, če do njih eh, pride, se jih potem se rezultatov ne upošteva. In E to e, smo e, lahko videli naprimer s proračunskim sporazumom in celo, če se vlade spreminjajo, pa se politike ne. Je tako, da prihaja do nelegitimnega poseganja v suverenost ljudi in vlade so izvoljene. Medtem ko se demokratično izvoljene parlamente ignorira. Tako da pravzaprav celotna, celotno poslopje je nedemokratično po svoji strukturi in ničemur ne služi, naprimer, spremeniti barvo. Gospa Krecu. Po koncu Cash DI. Najlepša hvala, zahvaljujem se vam vsem za vaše pripombe, za zanimivo razpravo in želela bi še enkrat eh, poudariti, eh, da eh, komisija podpira te predloge, ki so prišli v pravem času, ki so ambiciozni, zato da bi prišli do unije demokratičnih sprememb, kar pomeni, da je potrebno to upoštevati in uspešnost Evrope kot politične političnega projekta zahteva eh, delujoč politični sistem, okrepiti povezave eh, v okviru volitev z, z voljivci, eh, tudi v okviru volilnega postopka, pa je opremljiv dokaz, da, državljani, da se državljani lahko aktivno oziroma demokratično udeležujejo volitev njih, svojih zastopnikov. E, tu so tudi pripombe, ki se nanašajo na, e, na enakopravno zastopano spolov. To podpiram e, in še druge predloge, kajti vse to kaže na angažiranost in tudi spodbuja državljane, da bodo igrali aktivnejšo vlogo. In kot sem povedala na začetku, je sedaj ključnega pomena, da eh, dejansko ukrepimo zaupanje državljanov. Sedaj eh, bo najprej imela besedo gospa Hübner. Uh, Hvala. Najlepša hvala, dragi kolegi. Najprej se zahvaljujem tako tistim, ki pravijo, da nismo dovolj ambiciozni in tisti, ki pravijo, da smo preveč ambiciozni. Tisti, ki pravijo, da e, to poročilo ni dovolj ambiciozno, o tem bi rekla, da včasih e, pri našem delu e, bi si želeli pritegniti večje število ljudi in potem pa. Eh, se naša ambicija pravzaprav bolj približa neki eh, splošni ravni ambicioznosti. To lahko torej pojasni eh, to pomakljivo ambicioznost. Želeli smo eh, predložiti ta predlog eh, svetu in eh, svet pa ga ni upošteval, zato smo želeli storiti nekaj o preglodi, pregledu celotnega sistema, da bi dejansko lahko prišli do spremembe in da bi lahko sami odločali o volilnem postopku. To samo po sebi morda lahko pojasni prvo skupino. Eh, pripomp. Tisti pa, ki pravite, da smo šli predaleč, pa vam moram reči, da se nikakor s tem ne strinjam. Rekla eh, in eh, če pravite, da smo šli predaleč v smislu prevzemanja odgovornosti za vprašanja, ki pripadajo nacionalni ravni, nacionalnemu odločanju tem naj povem, da, eh, pred, da nas ta predlog približuje evropskim državljanom oziroma voljivcev in približuje evropske državljane Evropi. In mislim, da je to tisto, kar lahko dosežemo s tem predlogom. Gre za eh, slabost Evropske unije, ta velika razdalja med Evropsko unijo in njenimi državljani. In v vseh teh razpravah, tudi razpravah znotraj odbora, odboru tu, eh, in nasplošno bomo morda prišli do rezultatov, ki morda ne bo eh, eh ravno eh, neka velika preokretnica, vendar le pa nas lahko eh, pripelje do izboljšav in do tega, da sami odločamo o svoji volilni zakonodaji. In kot je nekdo rekel, eh, smo edini Eh, parlament na svetu, ki ne more sam odločati o svojih eh, postopkih. Eh, in kar zadeva ustavno sodišče, če se prav spomnim, so, je reklo tudi, da če bi obstajal evropski zakon o teh, o, o teh pragih, potem bi se lahko izognili najražličnejših problemih, ki jih imamo z različnimi razlagami tega, kar je povedalo ustavno sodišče. Najlepša hvala. Podlajnen ima besedo. Ja, Najlepša hvala. Tudi sam se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Kolega Šeplin je dejal, da je prak spremljiv, ampak ne sme biti previsok in ravno to smo storili. Pogledali smo, kaj obstaja v 26 članicah. Posod obstajajo ali zakoniti ali pa de facto pragi v vsaj višini 3 odstotkov. In tak prak smo predlagali tudi za dve državi, ki tega ne poznata. Torej, to očitno ni preveč, to je norma, ki velja v večini držav članic. Tam je to uveljavljeno, obstaja in tu vsi to sprejemajo. Dejansko, dragi kolegi in kolegice, nemško ustavno sodišče je izreklo sodbo, ampak to je pravzaprav tudi odprlo vrata za minimalni prak, kaj ti rečeno je bilo, da to velja, dokler ni evropske zakonodaje, ki bi to določala. Do, v tem času eh, je, Evropsko, je eh, ustavno sodišče odločilo, kot je. In zato moramo. Eh, upoštevati, kaj vse pomeni evropska eh, razsežnost in če bo zakonodaja predvidevala prak, bo eh, stališče sodišča v Nemčiji drugačno. In vse to je precej zapleteno in marsikdo to poenostavlja. Veliko kolegov je dejalo, da bi lahko šli bistveno dlje, ampak na podlagi izkušenj iz prejšnjega mandata smo. Eh, domnevali, da je bolje, da izvedemo zadevo v dveh korakih. Eh, začeli, začenjamo s prvim korakom, ki je pred vami zdaj, potem pa bo sledil še en eh, korak, ki bo verjetno predvideval tudi širše posvetovanje z nacionalnimi parlamenti in nacionalnimi vladami. Ne smemo si zatiskati oči evropske liste eh, terjajo tudi spremembe določene zakonodaje in to ni tako enostavno, kar nam je pokazal prejšnji mandat. Vsekakor gre za prelomnico, kot je dejala komisarka, zlasti spričo desetletji, ko se ni zgodilo nič. Marsikaj je bilo sicer predlagano, ampak nič sprijeto in zdaj je pred nami velik korak naprej, ki ga ne smemo nekako zamuditi ali razvednotiti. Če nam tokrat ne bo uspelo, eh, bo nedvomno ta mandat minil brez sprememb volilne zakonodaje in se bomo leta 2019 eh, lotili volitev z enakimi postopki kot doslej in ti so se izkazali za pomankljive. Tisti, ki ne sprijemajo, da doma v država članicah nas izvolijo, ampak v trenutku, ko stopimo v parlament, zastopamo celotno Evropsko unijo, ne samo države članice, tem ni pomoči. Vemo, da obstajajo euroskeptiki v Evropi eh, in ne glede na to, kaj predlagamo, bodo ti vedno proti. Eh, Eh, predstavljajo pa manjšino in prav je tako. Merci. Eh, Hvala, s tem je zaključena razprava.